Bene, cari colleghi, possiamo iniziare. Draghe colleghe e colleghi, predlagam da začnemo s današnjim sestankom, ki predvidiva več glasovanj. In zato boste uporabili svoje kartice za glasovanje, za elektronsko glasovanje, ko bo to potrebno. Prvo, je glasovanje o medinstitucionalnem sporazumu o sodelovanju v proračunskih zadevah. E, glasujemo o prvem amandmaju za, proti. Torej, nikogar nisem videl, očitno nihče ni dvignil roke. Torej, glasujemo o prvem predlogu spremembe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 Bene, allora, 41 schede inserite. 41 glasov, konec glasovanja. 29 za. Sedaj eh, prvi kompromis za. Proti. Vzdržani sprijeto. Amandma 15 za. proti, vzdržani sprijeto. Predlog spremembe 4 za, proti, vzdržani sprijeto. Sledi kompromisni predlog 2 za, proti, vzdržani sprijeto. 19. amandma za, proti, vzdržani sprijeto vzdržani, menim, da je zavrnjeno. Šest je umaknjen. Kompromisni predlog tri v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Sledi predlog spremembe sedem za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeta osem za, proti, vzdržani, sprejeta. Kompromisni predlog štiri za, proti, vzdržani, sprejeta. Sledi 24 za, proti, vzdržani, sprejeta. Prvi odstavek, predlog spremembe 10 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. In končno glasovanje, elektronsko glasovanje, začetek glasovanja. 43 su 43, chiusa la votazione konec glasovanja. 40 za, 1 proti, 2 sta se vzdržala. Čestitke poroče Vauki. Poročilo je s tem sprejeto. Sledi. Mm, allora, un attimo di attesa perché occorre. Malo bomo počakali, ker se nam bo tu pridružil. poročevalec za civilno-vojaško sodelovanje in razvoj civilno-vojaških zmogljivosti, gospod Iler. Amanma 5 za, proti, vzdržani sprejeto, 6 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 1 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto. Sledi amenma 10 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromisni predlog 2 za, proti, vzdržani sprejeto. Sledi 15. Eh, amenma za, proti, vzdržani sprejeto sledi predlog spremembe 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amanma 11 za, proti, se opravičujem, ne 11, temveč 21, predlog spremembe 21 seveda, 21 za, proti, proti. Sedaj pa ne vem, eh, bomo elektronsko preverili eh, začetek glasovanja o predlogu spremembe 21. 44 oddanih glasov. Dvaintrideset eh, za, dvanajst proti. Eh, kompromisni predlog tri za proti, vzdržani sprejeto. Sledi amenma 26 za, proti, tudi tu mi ni jasno, torej začeti glasovanje o 26. amenmaju elektronsko glasovanje. 46. Uh, eh, Imamo kartic, 42 jih je glasovalo, ta eh, predlog je zavrnjen. 27 za, proti, vzdržani sprejeto. 28 za, proti, vzdržani sprejeto. 30 za, proti, zdi se mi, da je zavrnjeno. Ja, 31 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 32 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sledi 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. 35 za, proti, vzdržani, zavrnjeno kompromisni predlog 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. 40 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 36 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. o 38. ne bomo glasovali, gre samo za jezikovno vprašanje. Kompromisni predlog 5 za, proti vzdržani sprijeto. Sledi 47. amanma za, proti vzdržani sprijeto. 48 za, proti vzdržani sprijeto. Kompromisni predlog 6 za, proti vzdržani sprijeto vzdržani sprejeto. Sledi predlog spremembe 51 za proti vzdržani sprejeto. 54 za proti vzdržani sprejeto. 58 za proti vzdržani zavrnjeno. 55 za proti vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto. E, ustni amandma 5 za, proti vzdržani sprejeto. 59 za, proti vzdržani. Rekl bi, da je to zavrnjeno, ampak to bomo preverili elektronsko 59, začetek elektronskega glasovanja. 47 su 40. Konec glasovanja. 24 za, eh, eh oziroma 24 proti, 23 za zavrnjeno, 60 za, proti, vzdržani sprijeto, 61 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 64 za, proti. Mm, eh, chiedo scusa, mi se opravičujem, e, upravičeno mi pravijo, da sem se zmotil o 62. amandmaju. Moramo glasovati, ker smo 61. zavrnili. 62 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 64 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 65 v dveh delih, prvi del za, za proti, vzdržani zavrnjeno, drugi del za, proti, vzdržani sprejeto, 66 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 67 v dveh delih prvi del za, proti, vzdržani zavrnjeno, drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis sedem za, proti, vzdržani, sprejeto. 71 za, proti, vzdržani, sprejeto. 72 za, proti, vzdržani, sprejeto. 73 za, proti, vzdržani, sprejeto. 75 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto 76 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 77 umaknjen, 81 v dveh delih prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sledi 78 za. Obligatissima. Abbiamo respinto. Torej, zelo zapleteno. Zavrnili smo drugi del 81. amandmaja, zato glasujemo od, od 82. za, proti, vzdržani sprejeto 78. za, proti, vzdržani zavrnjeno 79. za, proti, vzdržani sprejeto 78 ustni predlog spremembe 6 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Štiriinosemdeset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ustni amenma ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Ustni amenma dva, za, proti, vzdržani, sprejeto, 89 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, sledi 93. Ah, sì, sì, sì. Avendo respinto... Ja, ker smo zavrnili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 proti, vzdržani, zavrnjeno. 92 za, proti, vzdržani, sprejeto. 94 za, proti, vzdržani, sprejeto. 96 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 97 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 98 za, proti vzdržani, sprejeto 99 za, proti vzdržani, zavrnjeno 100 za, proti vzdržani, sprejeto 101 za, proti vzdržani, sprejeto 102 za, proti vzdržani, sprejeto 104 za, proti vzdržani, vzdržani, sprejeto. 106 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 109 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 107 za, proti, vzdržani. Sul 107.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 poimensko želim, da glasujemo. Hvala. Non c'è il voto nominale sul 107, voto ordinario, voti fa... Navadno glasovanje o 107. Za, proti, zdržani, zavrnjeno. 111 za, 111 za, proti, zdržani, sprijeto, 110 za, proti, vzdržani sprejeto 112 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Ne glasujemo o 113, ker je identično. Ustnja manjma 3 za, proti, vzdržani sprejeto 108, kompromis, ozir, kompromis 8 za, proti, vzdržani sprejeto 108 sledi 117 za proti vzdržani. Rekl bi, da je ta predlog zabrnjen. Ustni amenma 4 in tudi tu imamo predlog za poimensko glasovanje strani ICR. Se pravi, da bomo glasovali poimensko o ustnem amenmaju. Začite glasovanja. Aperta la votazione. 49, 49 kartic, 49 oddanih glasov, konec glasovanja. 38 proti, 11 za, zavrnjeno 121 za, proti, vzdržani sprejeto 122 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 121. 24, tudi tu imamo predlog za poimensko glasovanje strani zelenih. Se pravi, o prvem delu glasujemo 124 začetek elektronskega glasovanja. 49 skede. 49 kartic, 47 odan, odanih glasov, konec glasovanja. 34 za, 10 proti, 3 vzdržani. E, kompromis 9 za, proti, vzdržani sprejeto. Sledi kompromis 10 za, proti, vzdržani sprejeto. Amandma 134 za, proti, vzdržani sprejeto. 135 za, proti, vzdržani. Torej, ni mi jasno, kako ste glasovali. 135 elektronsko glasovanje. 50, schede, 40... 50 kartic, 47 eh, glasov, konec glasovanja, 33 proti, 14 za, nihče se ni vzdržal, zavrnjeno 136 za, proti vzdržani, sprejeto 137 za, proti vzdržani, sprejeto 138 za, proti vzdržani, zavrnjeno 141 za, proti vzdržani, zavrnjeno 139 za, proti vzdržani, sprejeto 140 za, proti vzdržani, proti, vzdržani, zavrnjeno, 142 za, proti, tudi to ni jasno, 142 elektronsko glasovanje. 50 kartic, 48 oddanih glasov, konec glasovanja um, ehm, 27 za, 21 proti sprejeto, 144 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 11 za, proti vzdržani sprejeto, 147 za, proti vzdržani zavrnjeno, 148 za, proti vzdržani sprejeto, 149 za, proti zavrnjeno 150 za, proti vzdržani. To pa spet ni jasno elektronsko glasovanje o 150. 50 oddanih glasov, konec glasovanja, zavrnjeno. 83 proti 11 za kompromis 12 sprejeto. 156 eh, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 157 za, proti, vzdržani, sprejeto. 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. 2 za, proti proti vzdržani sprejeto, tri za, proti vzdržani sprejeto, štiri za, proti vzdržani zavrnjeno. Dobro. Elektronsko glasovanje o tako dopolnjenem dokumentu. Začetek glasovanja. 51 kartic 51 oddanih glasov, konec glasovanja. 39 za, 2 proti, 9 se jih je vzdržalo. Čestitamo poročevalcu s tem, je tudi ta dokument sprijet. Krepitev varnosti in eh, Eh, torej eh, akcijski načrt eh, CBR-EU. Prvo je amandma 26 za. Ah, Un attimo di attesa, per favore. Allora, non avevo la scheda di voto del mio gruppo e... Torej, nisem imel glasovalnega seznama za svojo skupino, vendar moram eh, spremeniti tudi naslov. Oziroma, naslov je pravi. Un attimo di intervallo, scusa. Oprostite, malo sem zmeden.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 proti, vzdržani sprejeto. Drugi odstavek, amenma 4 za, proti, vzdržani sprejeto. 5. Prego, onorevole David, prego. Gospod David, prosim. Hvala lepa. Na našem glasovalnem seznamu je zapisano, da če je predlog spremembe ena, da postane predmet, eh, predlog spremembe tri brezpredmeten. Smo pa sedaj glasovali in ne razumem, kaj počnemo. Si è corretto. Eh, il to drži. O, tri, eh, o tretjem predlogu eh, ne bi smeli glasovati, ker smo eh, sprejeli ena. Od štiri smo glasovali, sedaj smo pri pet za. Predlog spremembe pet za, proti, vzdržani sprejeto. Š, sed, šest za, proti, vzdržani zavrnjeno sedem za, proti, vzdržani sprejeto. Osem za. Mm. Va bene, allora andiamo all'emendamento 3. Amanma 13. Ker smo sprejeli sedmi amanma, gremo takoj na 13 to je kompliciran amandma štiri deli. Prvi del za, proti, zdržani sprejeto drugi del 13. amandmaja za, proti, vzdržani sprejeto tretji del za, proti, vzdržani zavrnjeno štiri, četrti del za, proti, vzdržani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 proti, vzdržani, zabrnjeno. 23 za, proti, izbiri, ko da je zavrnjen ta predlog. 25 za, proti, vzdržani, zdi se mi, da je tudi 25. predlog zavrnjen. 26 za, proti, proti, ne vem. Elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 26. 52 kartic, 51 eh, oddanih glasov, jih je glasovalo 30 za, 18 proti, 3 je vzdržani sprejeto. 28 v dveh delih, prvi del za, proti vzdržani. Jaz bi rekel, da je to sprejeto. Ampak, če ne dvigujete jasno roke, potem pač ne vidim. Torej, o prvem delu glasujemo elektronsko. Amanmaja 28, prvi del. Začetek glasovanja. 52 oddanih glasov, 33 eh, proti, 19 za zavrnjeno. Drugi del za proti zavrnjeni. Zavrnjeno. 29 za, proti, vzdržani, sprejeto. 30 za, proti, vzdržani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 32 za. Oziroma elektronsko glasujemo o amanmaju 33. 33 elektronsko glasovanje. Votanti. 51 eh, glasov, konec glasovanja, 32 za, 19 proti sprejeto. 37 za, 37 za, proti, vzdržani, rekel bi, da je to zavrnjeno, 36 za, proti, vzdržani, sprejeto, 38 za, proti, vzdržani, sprejeto, 38 za, Gospod Van Orden želi uh, spregovoriti, prosim. Gospod predsednik, o predlogu spremembe 35 nismo glasovali. Sì, e avendo votato il 30 si passa al... Ja, ker smo glasovali o 30, ker smo glasovali za 30, ker smo sprejeli 30, smo potem takoj nadaljevali s 33. 38 za proti, vzdržani, sprejeto 39 za, proti, vzdržani, sprejeto 40 za, proti, vzdržani, sprejeto 41 v dveh delih prvi del, za, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 42 za, proti, vzdržani, sprejeto, 43 za. No, to ne piše še na tem seznamu, ampak 43 je umaknen. 44 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sledi 49 za, proti vzdržani sprejeto. Končno glasovanje, elektronsko glasovanje, začetek glasovanja. Konec glasovanja. 49-2 proti. Čestitke poročevalcu sprijeto. Sledi glasovanje o poročilu gospoda Pejona o jamstvih Evropske investicijske banke za izgube pri posojilih in jamstvih za projekte zunaj EU. aspettarlo. ¿no? Da un attimo. È eh, arrivato. Bene, possiamo allora procedere. Zaciniamo sclassovanie. Predlog spremembe šestindvajset za proti vzdržani sprejeto. Sedemindvajset v dveh delih prvi del za proti proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. 65 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 67 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis. Želite kaj povedati? Ne. È, è il 66 che è ritirato. Torej, 66. amandma je bil umaknjen, ampak o 67. smo glasovali. 67. amandma zavrnjen. Kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejeto, sledi 71 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. ustni amandma 72 za proti, zavrnjeno 29 za proti, vzdržani sprejeto 73 za proti, vzdržani zavrnjeno 74 z ustnim amandmajem 2 za proti. Nisem, ne vem natančno, 74 elektronsko bomo preverili. 47 jih je glasovalo konec glasovanja. 25 eh, proti, 20 za zavrnjeno, 30 za, proti vzdržani, sprejeto kompromis dve za, proti vzdržani, sprejeto 76 eh, za, proti vzdržani, sprejeto 77 za, proti vzdržani, zavrnjeno 78 v dveh delih prvi del za, proti vzdržani zavrnjeno drugi del za, z ustnim amandmajem za, proti, vzdržani sprejeto, 32 za, proti, vzdržani sprejeto, 79 z ustnim amandmajem 4 za, proti, vzdržani sprejeto. Sledi glasovanje o amanmaju osem deset z ustnim amanmajem v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 81 za. No, zahtevate, da o drugem delu 80. amanmaja glasujemo elektronsko. Glasujte, prosim. 50 schede, 59 jih je glasovalo, konec glasovanja, 35 proti, 15 za, zavrnjeno, 81 za, proti, vzdržani, sprejeto, 82 z ustnim amanmajem, 6 za, proti, vzdržani, sprejeto, 34 za, proti,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 to je brezpredmetno, ker smo sprejeli 85. amandma, 36 za, 36 za, proti, vzdržani sprejeto, 37 za, proti, vzdržani sprejeto, 87 za, proti, vzdržani sprejeto, 38 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani, sprejeto 88 za, proti, vzdržani, sprejeto 89 z ustnim amanmajem 9 za, proti, vzdržani, sprejeto 90 za, proti, vzdržani, sprejeto 91 za, proti, vzdržani, sprejeto 91 za, zavrnjeno. 39 z ustnim amanmajem 10 za. 39. bomo prekinili glasovanje o 39. amandmaju. Zeleni želijo preveriti glasovanje o 91. amandmaju. Začetek elektronskega glasovanja o 91. 50 schede. 49 glas, jih je glasovalo, 33 proti 17 za zavrnjeno, 39 s ustnim amanmajem 10 za, proti vzdržani sprejeto. 96 in 97 o obeh glasujemo v sklopu za proti, vzdržani sprejeto 98 za, proti, vzdržani sprejeto 99 za, proti, vzdržani sprejeto 100 za, proti, vzdržani sprejeto 1 za, proti, vzdržani zavrnjeno 2 za. oziroma oprostite. 40 za, proti, vzdržani sprijeto, 2 za, proti. 2. Torej elektronsko glasovanje o 2, amenmajo 2. 50 schede, 49 votanti, chiusa la votazione konec glasovanja, 49 jih je glasovalo, 6, 30 za, 13 proti sprejeto, 41 za, proti, zavrnjeno, 3 za, proti, vzdržani sprejeto, 42 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 44 za, proti, proti, vzdržani, sprejeto. 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. 43 umaknjen predlog, 5 za, še, um, proti, sprejeto, 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. 45 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 46 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 47 je umaknjen, 48 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 49 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 7 za, proti, vzdržani, sprijeto 8 za, proti,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 proti, vzdržani, sprejeto 13 za, proti, vzdržani, sprejeto 52 za, proti, vzdržani, sprejeto 53 za, proti, vzdržani, sprejeto 54 za, proti, vzdržani, sprejeto 54 za, proti, vzdržani. Reko bi, da je to zavrnjeno. 55 in 56 v sklopu za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 57 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 58 za, proti, vzdržani. Sprejeto kompromis 3 za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto. Sledi 15 za, proti, vzdržani sprejeto. 16 za, proti, vzdržani sprejeto. 17 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 4 za, proti, vzdržani sprejeto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 vzdržani, sprejeto 23 za, proti, vzdržani, sprejeto 63 z ustnim amandmajem 11 za, proti, eh, sprejeto 24 za, proti, vzdržani, sprejeto 25 za, proti, vzdržani, sprejeto 64 za, proti, vzdržani, sprejeto 64 za, proti, vzdržani. Rekl bi, da je to zavrnjeno, ampak nisem pa prepričan. 64 elektronsko glasovanje. 50 votanti. 50. Kartic 50 oddanih glasov, konec glasovanja. 42 proti 8. zavrnjen. No. In sedaj končno glasovanje, začetek glasovanja. Petdeset. Kartic oseminštirideset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 z Republiko Moldovo samo elektronsko glasovanje. Torej, to je poročilo Watson. E, glasujte, prosim. Konec glasovanja. 49 za, nihče proti. To je ogromna večina. Čestitke poslancu Watsonu. Potem eh, sposobnost za hitro odzivanje Evropske unije, poročevalka Weber, eh, amendma ena za, proti, vzdržani, zabrnjeno. Amendma dve za, proti, vzdržani sprejeto. Štiri za, proti, vzdržani zavrnjeno, pet za, proti, vzdržani zavrnjeno, devet ne. Šest, šest za, proti, vzdržani zavrnjeno zavrnjeno. Sedem za, proti, vzdržani, sprejeto. Osem za, proti, vzdržani, sprejeto. Devet za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Deset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Enajst za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno 12 za, proti 12. Ne vem, to bo treba preveriti elektronsko. 12. Začetek glasovanja. 48 skede. 47 je glaso, 48 je glasovalo, konec glasovanja. 30 za. 17 proti. Dva sta se vzdržala, sprejeto 13 za, proti vzdržani sprejeto 14 za, proti vzdržani zabrnjeno 15 v dveh delih prvi del za, proti vzdržani sprejeto drugi del za, proti vzdržani sprejeto 16 za proti, vzdržani sprejeto. 17 za. Abbiamo adottato i 16. Sprejeli smo 16. predlog spremembe, 17 je brezpredmeten, 18, 18 za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno, ampak nisem pa prepričan, niste dovolj jasno dvignili uh, roke. Glasujemo o 18. Elektronsko. 49 skede, 47 bo. 47 jih je glasovalo. 37 kontrari. 37 proti, 10 za. 19. No, prejšnji je zavrnjen 19 za, proti, vzdržani sprejeto. Zgleda 20 za, proti, vzdržani sprejeto. 21 za, proti, vzdržani sprejeto. Zahtevate elektronsko glasovanje o 21 dobro elektronsko glasujemo o 21. predlogu spremembe. Konec glasovanja. 22 proti 27 za sprejito, 22 z ustnim amandmajem 2 za proti. Vzdržani zavrnjeno 23 za proti. Vzdržani zavrnjeno 24 za proti vzdržani zavrnjeno. In še končno glasovanje, elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Devetintrideset za, osem proti, dva sta se vzdržala zavrne na pravi predsednik, ampak se opravičuje, seveda sprejeto poročilo in čestitke poročevalcu. Kratek odmor sledi, petminutni odmor in potem bomo nadaljevali po dnevnem redu. colleghi, se volete prendere posto. Kolegice in kolegi, prosim, da sedete tako, da lahko nadaljujemo z dnevnim redom. In sicer je na vrsti uh, nova strategija za Afganistan, poročilo o tej strategiji in poročevalec je gospod Arlaki, ki lahko začne s svojim prispevkom in mi mu bomo pozorno sledili. Prosim, gospod Arlaki. Uh, uh, uh, Hvala lepa. To je razprava pred glasovanjem. V tem času smo dokončno oblikovali kompromisne predloge sprememb. 22 kompromisnih predlogov sprememb je, oh, se upravičujem, 26 kompromisnih predlogov sprememb je in velika stopnja soglasja velja v zvezi z njimi. Povedati želim le nekaj v zvezi z določenimi. Na mojem glasovalnem seznamu boste včasih videli minus. kajti pogosto prihaja do podvajanj in tudi stil poročila je problematičen. Želim si, da bi imeli poročilo, ki ga bodo razumeli vsi. Čim manj žargona, zato da ne bi preobremenili glavnega koncepta poročila šest ali sedem predlogov sprememb je podvajalo poročilo, zato sem tam zapisal minus. Vsakega od avtorjev bom poklical in jih prosil, da umaknejo predloge sprememb, zato ker ti predloge sprememb so že vključeni v poročilo. Tehnični, tehnična informacija v kompromisu 19 je prišlo do napake, kar zadeva število afganistancev, ki živijo od pridelave opija. Predlog 19 pravi 4 milijone, to je narobe, ampak 1,6 milijona ljudi živijo od pridelave opija, kakor je omenjeno drugje v poročilu. Prava številka je 1,6 in to sem zelo natančno preveril. To je tehnična sprememba, to bi lahko spremenili, preden bomo dokončno spremenili in sprejeli končno obliko besedila, kar zadeva predlog spremembe 306. To so Noizer in drugi, podnaslov 4. Podnaslov naj bi spremenili iz policijsko usposabljanje v policija in varnostne sile ter pravna država. Predlagam policijsko usposabljanje in pravna država, varnostne sile pa bi izpustili, kajti poročilo ne zadeva varnostnih sil če je to torej mogoče, potem bi bilo zelo dobro. So predlogi sprememb Kasulides v Norden Žanako. In vsem avtorjem predlagam, da sprejmejo izvirno besedilo in da spremenimo besedilo iz NATO-vih zaveznikov v afganistanske zaveznike. Tukaj moramo povdariti, da gre za afganistanske zaveznike in ne za zaveznike NATO. Vsi predlogi sprememb so namenjeni temu, da bi to popravili. Če sprejmejo moj predlog, potem lahko ohranimo izvirno besedilo. Spremenimo le torej zavezniki NATO v zavezniki Afganistancev. Predlog 60, Noizer in drugi tehnični predlog. Trge opija bi spremenili v trge heroina, kajti v Evropi nimamo trgov opija, ampak imamo trge heroina oziroma trge s heroinom. To sem želel povedati. Če se lahko sedaj kdo odzove na to, potem sem seveda pripravljen na razpravo. Če pa se pojavljajo kakšna druga vprašanja, sem prav tako pripravljen to razjasniti. Hvala. Grazie al relatore, onorevole. Grazie, signor Presidente. No, no la Hvala lepa, gospod predsednik. Sicer nisem prosil za besedo, ampak glede na to, da ste mi dali besedo, bom to ponudbo seveda z veseljem sprejel. Povedati sem želel, da gospod Kasulides, ki je poročevalec v senci za našo skupino, pravi, oziroma me je prosil, kajti trenutno je na kitajskem, da bi podal nekaj komentarjev k poročilu gospoda Arlakija po prvi izmenjavi mnen, ki smo jo imeli v tem odboru. Prvič. Prosil me je, da gospodu Arlakiju povem, da je zelo hvaležen za pogovore in za njegov pozitiven pogled na nekatere njegove predloge sprememb. Za nas, za našo politično skupino je najpomembnejše, da je poročilo dobro uravnoteženo in da upošteva novo strategijo proti upornikom. Razumemo napake, ki so bile storjene prej, razumemo pa tudi, da preprosto ni dovolj časa za to, da bi ocenili učinke te nove strategije za boj proti upornikom. Zato povdarjam, da je treba osredotočenost poročila dobro uravnotežiti. Gospod Kasulides me je prosil, da povem še par komentarjev. In sicer, Ko razmišljamo o potrebi po tem, da mora biti poročilo uravnotešeno, moramo obenem razmisliti tudi o kompromisnih predlogih sprememb. To vzpostavlja povezavo med napakami iz preteklosti in rešitvami v novi strategiji. Dobro bi bilo, če bi poudarili potrebo potem, da s političnim procesom najdemo rešitve za probleme v Afganistanu. To ne pomeni samo dialoga z nekaterimi deli talibanov, ampak vključuje tudi vprašanje slabljenja vojaške moči talibanov. Vem, da obstaja tudi potencijalni kritis, kritika tega oslabiti je beseda, ki, s katero moramo biti previdni, zato da ne bomo kontraproduktivni. Najti moramo način, da poskrbimo, da mednarodno sodelovanje postane bolj učinkovito. Gospod Kasulides mi je povedal, da donatorji in mednarodne organizacije morajo še naprej imeti pomembno vlogo v tej državi. Prosil me je, da se vam zahvalim za to, da ste povdarili pomen pridelave opija in problem trgovine z mamili. Vsi vemo, kako pomembna je pridelava drog za nacionalno gospodarstvo. Zaenkrat smo povdarjali, predvsem vojaški gle napredek pri talibanih. Vendar moramo povdariti tudi povezavo med problemom drog in kako pomembno je to vprašanje v strategiji za Afganistan. Gospod Kasulides je omenjal tudi dejstvo, da sam nasprotuje uporabi herbicidov za uboj proti pridelavi drog. Čeprav ne želi zavrniti zamisli o alternativnih pridelkih. V teh primerjih bi to morda bilo upravičeno. Gospod Kasolides meni, da je to zelo pomembno, seveda pa razume, da je poročilo vendarle vsebinsko omejeno. Povdariti pa bi vseeno morali usposabljanje in pripravo policijskih sil, vendar omeniti bi morali tudi vojsko. varnostne sile, vojske in policijske sile bi morale biti sposobne do leta 2014 prevzeti stvari v svoje roke v Afganistanu. Gospod Arlaki, gospod Kasolides pravi, da se načeloma strinja z 26 kompromisnimi predlogi sprememb, seveda pa si želi nekoliko spremeniti 14. kompromis, tam bo glasoval proti enemu odstavku. Gospoda Kasulidesa je skrbelo, da ste sprejeli določene posamezne predloge sprememb od poslancev v naši skupini, potem pa, glede na to, kakšen je začasni glasovalni seznam, predlagate, da bi glasovali proti tem predlogom sprememb to so komentarji gospoda Kasulidesa, 8. ali 9. bomo glasovali o tem v odboru, zato se vam zahvaljujem za vašo pripravljenost na pogovor. Povedam pa vam, da je to zelo pomembno poročilo v tej državi se zelo borijo s terorizmom, zato jih moramo čim bolj podpreti. Podpreti jih mora ta odbor, pa tudi celoten parlament. Poročilo mora biti dobro uravnoteženo in upoštevati mora vse vidike. Res je, da so bile storjene napake, vseeno pa moramo povdariti pomen napredka. Ne smemo se posvečati samo negativnim vidikom. Konstruktivna kritika je eno, vendar, če s tem škodimo sami sebi, je pa to spet nekaj drugega. Govoriti oziroma razmisliti moramo o sredstvih in ovirih, ki jih uporabljajo naše sile v Afganistanu. Dobro, gospod Arlake, to sem vam želel povedati v imenu gospoda Kasolidesa. Hvala lepa za vaše razumevanje. Hvala za pripravljenost na dialog in mislim, da bomo do datuma glasovanja lahko še bolj izboljšali to zelo pomembno poročilo. Upamo, da bo podprto široko večino. Hvala. Hvala, gospod Celefranka, gospod Talar, prosim. Uh, uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Ni mi treba ponavljati, kako zelo cenim delu gospodar Lakija in poročevalcev v senci. To poročilo je zelo potrebno in zelo dobro. Dobro je, zato ker tako natančno preuči razmere v Afganistanu. Mislim pa, da še vedno nismo čisto jasni glede glavnega sporočila. Po mojem mnenju bi sporočilo moralo biti, da želimo podpreti političen proces, ki bo čim prej, morda v nekaj mesecih, nekaj letih, omogočil umik koalicijskih sil. Javnost nas pri tem podpira, podpirajo to strategijo. Ljudje želijo, da politično organiziramo možnost za umik koalicijskih sil. Ne po posameznih državah in z posameznimi odločitvami nacionalnih parlamentov, ampak kot koalicijsko strategijo. Zato imam vprašanje za vas, gospod Arlaki. V kompromisnih predlogih spremem sem to morda spregledal. Kompromis 13. Tukaj piše, da moj predlog spremembe 273 je že vključen v prejšnje kompromise. Morda sem nekaj spregledal, namreč tega nisem našel. Mislim, da je kompromis 25 najbližji temu, da bi poslali to sporočilo. Torej, da se želimo umakniti. Drugi tega ne vidim. Predlog spremembe 273 pravi, zahteva okrepljen politični proces v Afganistanu, ki mora vključevati vse relevantne sile v Afganistanu in ki bo omogočal umik koalicijskih sil če preberemo predlog kompromis 25, potem lahko razumemo ali razberemo takšno sporočilo. Tu piše, da drugi še niso nakazali možnosti, da se bi umaknili, medtem pa moramo upoštevati vojaške okvire in različno jamstvo ter tako naprej. Morda obstaja politična volja ali prostor zato da bi poslali jasnejše sporočilo. Hvala. Honorevole Neuser. Gospod Neuser. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kot uh, poročevalec v senci za mojo skupino sem lahko kratek. Najprej najlepša hvala gospodu Arlakiju, ki je našel obsežen kompromis ki ga lahko podprejo vse politične skupine. Pomembno je, da s tem širokim soglasjem jasno povemo, da želimo podpreti politični proces, ki je bil sprožen v Afganistanu, da ga želimo podpreti. Nova strategija za Afganistan je dobro opisana, kako je povedal kolega Taler, so morda potrebne še dopolnitve, ampak menim, da kompromis 25 jasno govori o tem, da se bo strategija v miku, ki se bo začela leta 2011, za nas naslednji korak. Strategijo umika želimo torej uh, zaključiti do leta 2014. Glede tega, kar je povedal gospod uh, Arlaki o delu policije in pa pravni državi, tudi to je pomembno. Jasno je potrebno povedati, da mora biti pravna država enako pomembna kot pa usposabljanje policajev, potem tudi uh, boj proti opiju in uh, narkotikom. Eh, v glavnem mislim, da sedaj ni potrebno na novo odpirati svežnja. Vesel sem, da obstaja široka podpora za, komprom za kompromise. S tem bomo poslali odločen politični signal kot Evropski parlament. Honorevole Kil Nilsen. Kil Nilsen. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik potem, ko je več kolegic in kolegov že spregovorilo, bo nedvomno prišlo do podvajanja, ampak vseeno se želim zahvaliti gospodu Orlakiju za zelo konstruktivno sodelovanje. Zahvaljujem pa se mu tudi za to, da je vključil nekatere moje predloge sprememb. Omeniti želim enega od predlogov, ki sem jih imela, ki pa ni bil upoštevan, vsaj zaenkrat ne. Razložiti želim, zakaj ustrajam pri tem. Gre za predlog spremembe 14. Dodati sem želela omembo ustave iz leta 2004. A, se upravičujem. 33. Predlog spremembe 14. 13. poglavje. Da bi dodali na osnove ustave iz leta 2004. Mislim, da je zelo pomembno, da to omenimo, da omenimo to ustavo. Kako je povedal gospod Salafranka, tako poudarjamo pozitivne vidike. Mislim, da gre tukaj za pozitivni vidik, ne glede na vse ostalo. Bojimo se, da bo prišlo do regresije, ampak omeniti je treba ustavo. Poleg tega sem omeni, želela omeniti samo še nekaj točk. Prvič, kar zadeva mehanizem, to je še en predlog spremembe, samo da ga najdem. L'amendement numéro 11. Predlog spremembe 11. Tukaj niste omenili standard za preglednost in merila uporabe za dobavno verigo. Pri tem, ko vabimo sile NATO, da ocenijo stanje kjer so odgovorne za svojo dobavno verigo. Predlog se je navezoval na standarde za preglednost in merila za uporabo. Zato sem še enkrat želela povdariti to. To so tiste točke, ki sem jih želela omeniti. V splošnem pa sem zelo zadovoljna, da ste upoštevali veliko mojih predlogov. Seveda veste, kako pomembno je da vključimo tudi boj žensk v to in to je zelo dobro, da ste vključili. Hvala. Gospa uh, Gomez. Okay. Hvala lepa. Želim se zahvaliti našemu kolegu Arlakiju, pa tudi poročevalcem v Senci. Mislim, da so opravili izjemno dobro delo. Upoštevali so številne predloge sprememb, to pa pomaga tudi izboljšati koherenco besedila. Mislim, da to dobro deluje. Seveda pa je to posledica zelo odprtega in sodelovalnega pristopa gospoda Arlakija. Mislim, da smo zelo izboljšali poročilo, še posebej pa sem vesela, da so omenjene tudi pravice žensk in civilna družba, načela pravne države potreba po krepitvi institucij, tudi to je omenjeno. Omenjen je tudi drugačen pristop k uporabi pomoči in tudi boj proti pridelavi drog. Povdariti pa želim svojo podporo predlogom spremem gospoda Kasulidesa ali to, kar predlaga Katolides v zvezi s predlogom spremembe 173, ko govorimo o tem, da moramo povečati vključenost lokalnih in regionalnih oblasti v Afganistanu. Ampak da to seveda ne sme vplivati na načela pravne države. To je eden od pomembnejših elementov, ki sem jih videla v Afganistanu, ko sem obiskala državo leta 2008. strinjam pa se s kompromisnim predlogom 10. Mislim, da to izhaja tudi na podlagi dela gospoda Kasulidesa, govori o prvih napačnih izračunih, ki so bili narejeni pred novo strategijo za boj proti upornikom. Zahvaljujem pa se gospodu Kasulidesu za to, da je to predlagal. Zelo lepo je videti, da je nekdo, ki je tako inteligenten, in odprt, da vodi prizadevanja skupine EPP. To je v nasprotju s tem, čemu smo bili priča leta 2008, ko smo pripravljali poročilo o Afganistanu. Ni mi všeč kompromis 16, omenjanje tega, da bi prevzeli vodilno vlogo, da bi Evropska unija prevzela vodilno vlogo. Mislim, da to ne služi ničemur. Afganistanci si zaslužijo našo pomoč. Ni primerno, da omenjamo svojo vodilno vlogo, kajti tam sploh nismo imeli vodilne vloge, tam sledimo samo američanom, sploh nismo bili kritični in morda je to eden od razlogov, zakaj smo, kjer pač smo. Imamo različne strategije, ki so na različnih stopnjah razvoja. Zato mislim, da bi bilo bolje, če ne bi bili tako preuzetni tukaj. Moramo biti bolj skromni. Kajti? Nimamo vodilne vloge na tem področju. Če lahko pozitivno prispevamo, potem bomo to seveda storili, nimamo pa vodilne vloge. Strinjam se s tistimi, ki so. zapisali, da moramo v okviru 25. kompromisa da podpremo podporo političnega procesa. Ne gre več za vojaško rešitev, ne gre za vojaško posredovanje, poskrbeti moramo, da bo prisoten tudi politični proces. Mislim, da moramo povdariti dialog s Pakistanom. To je zelo pomembno. Vedno bolj postaje jasno, da je Pakistan v, v srču problema v Afganistanu. Zato si ne moremo zatiskati oči pred tem, da moramo vključiti tudi Pakistan razmere v Pakistanu so, kakršne pač so. Civilna oblast nima vseh niti v rokah, tam prevladuje vojska, tudi problemi Pakistana z Indijo vplivajo na vse skupaj. Hvala lepa še enkrat vsem tistim, ki so sodelovali pri pripravi kompromisnih predlogov spremem. Hvala.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 Še enkrat bi želel povedati, da je tukaj bilo opravljeno odlično delo. Soglasna podpora poročilu. izhaja iz tega, da so bila pomembna dela poročila spremenjena tudi s pomočjo predlogov spremem. Pozivam, sam pozivam poročevalca, da naj ostane pri svojem besedilu, da naj ne sprejme preveč predlogov sprememb. Zdi se mi, da predloge sprememb črtajo pomembne dele besedila in mi bi morali ustrajati pri tem, da je Afganistan država in da ima tudi svoje suverene pravice. Dobro, obstajajo problemi, probleme, eh, problemi te poročilo tudi dobro opisuje. Ne strinjam pa se s tem, da se uporabljajo izjave o revščini in pa s temi povezanimi stroški, da je to enako temu, kot stane pet dni vojne. Seveda je to nekaj, kar je pretresljivo. Sedaj pa je bilo predlagano, da se to črta. Potem je bilo na strani 13 zapisano, da bi za en teden vojne lahko financirali veliko šol. In uh, zakaj bi takšne izjave črtali? In pa potem 26 odstotek evropski davkoplačevalci bi lahko, davkoplačevalski denar bi lahko bil namenjen za obnovo Afganistana, ne samo za bojevanje proti talibanom. Tudi moja politična skupina je uložila nekaj predlogov sprememb. In če obstajajo vsebinska protislovja v tem poročilu, je to potrebno javno povedati. Ni prav, da uradno poročilo podpreš, potem pa ga istočasno skušaš oslabiti z predloge spremem. Gospod Tenok. Um, Hvala lepa, gospod predsednik. Čestitati želim Pinu Alakiju za zelo pogumen dosežek. To je primer dobrega človeka, ki se je lotil nemogoče naloge v zelo težkem delu sveta. Predlaga politike, ki naj bi popravile to, kar se je spremenilo v zelo dolgo in razvlečeno vojno. Zelo malo je dokazov o uspehu, čeprav vsake toliko časa slišimo ameriškega generala, ko pravi, kako se stvari izboljšujejo. Sam pa seveda ostajam skeptičen, kaj ti infrastruktura, civilna infrastruktura v državi je zelo slaba in zelo nazadnjaška. Veliko dela nas še čaka za to, da izgradimo državo v eni državi, ki nikoli ni bila del mednarodne skupnosti razvitih držav. Zelo je nazadnjaška, zelo je ruralna. Takrat, najbolje je bilo takrat, ko jim je vladal kralj. To je bila kraljevina. Takrat je šlo vse relativno v redu, odkar pa ni več kraljestvo, pa jih teži vojna že dolga desetletja. No, imam nekaj predlogov. Eden od dveh kompromisnih predlogov sprememb nista ravno dobro. Mislim, da bomo zavrnili 14, 15, 16 in verjetno 22 in 25. To bo storila naša skupina. Nekaj sicer drži, kar je zapisano v predlogih sprememb, ampak ton ni ravno najboljši prizadevanja NATO. Želijo zagotoviti mir in varnost v tej državi, sam pa se prav gotovo strinjam z Ano Gomež, da so pravice žensk zelo pomembne, čeprav se ne strinjam, da je to dovolj, da ponovno izgradimo afgansko družbo. Mislim, da je to zelo težka naloga za vse, zato da poskusimo ponovno oblikovati in iz nič postaviti novo državo, ki jo že desetletja morijo islamizem, droge, korupcija in tako naprej. Korupcija je zelo velik problem, to zadeva tudi vlado in veliko denarja naših davkoplačevalcev se porabi v Afganistanu in konča na bančnih računih v Dubaju. Ne glede na to, da smo lahko negativni, moramo vseeno vedeti, da če, če NATO vesile ne zmagajo v Afganistanu in če se umaknemo, potem se bo pojavila velika nevarnost, da bo Afganistan zelo destabiliziran in tam se bo lahko pojavil velik spor med. Indijo in Pakistanom, ki imata jedrska orožja, zato moramo še naprej vztrajati tam in ulagati v oblikovanje države, čeprav še vedno nimamo izhodne strategije, vendar vseeno podpiramo glavni, glavno sporočilo poročila, ampak nekaj kompromisnih predlogov sprememb bomo zavrnili. Hvala. Bene, io non ho altre persone. No, ni drugih, drugi se niso prijavili za razpravo. Zato dajem besedo spet poročevalcu in ga prosim za zaključke in da tudi predstavi, kako naprej. Pove, kako naprej. Hvala, gospod predsednik. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Res je, težko je bilo najti ne samo kompromisne predloge sprememb, ampak tudi skupno osnovo pri nekaterih glavnih delih poročila. Ampak na koncu iskanja kompromisov, razprav in tako naprej. Mislim, da to ni poročilo na najnižjem skupnem imenovalcu. Sploh ne. Vsak je poskušal najti dogovor, vsi smo se poskušali sporazumeti, vse politične skupine so želele najti skupno stališče o glavnem sporočilu poročila in mislim, da nas to najbolj zadeva. Zadeva ni bila enostavna, še vedno so določeni elementi nestrinjanja, ampak na koncu mislim, da je poročilo dobro uravnoteženo. Mislim, da to sploh ni vprašanje. Glavni element, ki sem ga sprejel od skupine EPP, je bila uvedba, kako pomembna je strategija za boj proti upornikom. Mislim, da so zelo prispevali s svojimi predlogi sprememb. Ploh nisem imel težav s tem, kajti ta strategija temelji na analizi, ki je popolnoma v skladu z analizo v tem poročilu. Povedal sem že, prejšnji februar oziroma februarja sem bil v Afganistanu in začuden sem bil, da je ISAF in ljudje, ki delajo z gospodom Kristalom, da so vsi se strinjali z mamo, ko sem izrazil svojo kritiko. Izgubili smo podporo prebivalstva, zato ker smo ubili preveč civilistov. Prav imate, ko pravite, da je bila strategija napačna. Mi sedaj poskušamo spremeniti pot in uvesti novo strategijo. Njihov cilj je bil ne zmanjšati civilne žrtve, ampak izničiti civilne žrtve. Mi si ponovno želimo dobiti podporo prebivalstva. Zato smo pripravili novo strategijo, ki združuje politične in vojaške sile. Analiza stanja v Afganistanu je torej podobna oziroma enaka kot v poročilu. To je ključen del poročila. Mislim pa, da je to zelo konstruktivno poročilo, zato ker gre po posameznih točkah ki so zelo pomembne za prihodnost Afganistana. Ne gre za to, da bi ponovno izgradili Afganistan v vseh vidikih. Če se bomo pretvarjali, da bomo vedeli, kako mora Afganistan izgledati v vsaki institucionalni točki in vsakem delu gospodarstva, potem nimamo prav. Afganistanci se morajo odločiti o tem. Strajati moramo samo pri treh ali štirih točkah in tja vlagati svoj trud in tudi finančno podporo. Potem pa Afganistan zapustiti. To je bistvo. Zato sem si prizadeval, koliko je le šlo, zato da bi ostal osredotočen na štiri točke. Gospod Neuser in socialisti so podali zelo pomembno točko, namreč vprašanje pravosodstva. To je bil problem v poročilu, zato sem to sprejel. Ni mogoče usposobiti resnih policijskih sil, če ni vzpostavljeno usporedno tudi pravosodje, ki ustraja pri pravni državi. Zato sem to vključil v poročilo. Nisem pa želel, da bi se poročilo razširilo tudi na področja, kamor ne spada. In to je velika razlika z, glede na načrt komisije za Afganistan. To je politično poročilo, ki zadeva politična vprašanja. In sicer za svobodo, ki je značilna za parlament. Akcijski načrt komisije je zelo ozek, ne zadeva političnih zadev, vprašanj, zato je parlament tukaj. Kar zadeva pripombe gospoda Kasulidesa in pridelavo opija, da je to ključna točka, da moramo tudi to rešiti pri Afganistanu. Sam sem predal oziroma vložil predlog spremembe, da predlagamo afganistanski vladi, da z zakono prepovejo uporabo kemičnih herbicidov to so združeni narodi naredili v Boliviji in v Peruju. In tako sta državi lahko zmanjšali pridelavo koke, ne da bi se podali v tisto zmedo, ki jo poznamo iz Kolumbije. V Kolumbiji še vedno obstaja pridelava koke, čeprav se borijo proti temu s kemičnimi herbicidi. Zelo enostavno je. Parlament sprejme zakon, da je to prepovedano, da je uporaba kemičnih herbicidov prepovedana. Gospod Kasolides je proti uporabi kemičnih herbicidov. Proti pridelavi opija se moramo boriti ročno ali mehansko, ne pa z uporabo kemikalij. To sem vključil v svoje poročilo in to sem povdaril in upam, da bo skupina EPP to podprla. Kemični herbicidi ko so se uporabljali v Afganistanu, to se je pred nekaj časa nehalo, ampak nobenega jamstva ni, da tega ne bodo spet začeli ponovno uporabljati. To je tragedija, kajti tako bi ponovno začeli leti napake, ki jih že 30 let ne počnemo več. Združeni narodi so to vedno kritizirali, kajti to je pot, da povečamo nepriljubljenost in terorizem. Zato to ni dobra rešitev. Podaril sem tudi kako pomemben je načrt, da bi izkorenili pridelavo maka v petih letih. Tukaj pa moramo računati tudi na mednarodno pomoč. Govoril sem z nacionalnimi oblastmi v zvezi s tem in tudi Rusi želijo to podpreti. V poročilu naj bi vzpostavili poseben organ, ki bo se s tem ukvarjal ministrstvo v Afganistanu ni institucija, ki lahko ustrezno izvaja ta načrt. Ta organ mora biti sestavljen strani Afganistancev in tudi mednarodne skupnosti za tehnično pomoč. In čisto mogoče je, da to storimo v petih letih. Zaenkrat tega nismo še nikoli storili in to je ena glavnih kritik v poročilu. Po desetih letih lahko ugotovimo, da nihče še ni pripravil resnega načrta, kako bi izkorenili nepredavo OPA. Nekaj odstavkov je sicer vključenih v to in vesel sem, da se vse politične skupine strenjajo s tem, niso uvedle večjih predlogov sprememb in to bo zelo pomembno v Afganistanu, ko bomo sprejeli poročilo, kar se dela EPP, Mislim, da so bili zelo konstruktivni in pohvaliti želim gospoda Kasulidesa, pa tudi druge, za to, kako so sodelovali z mano in drugimi političnimi skupinami. Zato mislim, da bomo lahko dosegli zelo veliko soglasje v zvezi s tem poročilom. Seveda, določeni predlogi sprememb nasprotujejo poročilo, kar zadeva volitve, pravice žensk, oceno stanja žensk in tudi oceno vpliva mednarodne pomoči. Sam sem povedal, kaj mislim o tem, pustil pa sem odprto. Dajmo na glasovanje in bomo videli, kaj bo povedala večina. Gospod Thaler. Hvala vam, da ste povdarili, da moramo poslati jasno sporočilo, kaj ti tako mora Evropska unija ravnati. Zelo previdni bomo pri izvajanju priporočil poročila. To je ločeno vprašanje, ampak zelo pomembno je vseeno že sedaj moramo paziti na to, kako bo komisija resno uporabila in izvajala naše delo. Politična rešitev, da, to je zelo pomembno, to je glavni del mojega poročila. Kabulska in londonska konferenca. Tam smo jasno povedali, da vojaške rešitve ne bo. To poročilo je preprosto posledica tega. Osnovni element je, da poskušamo to še razviti naprej. Opozorili ste na to, da vaš predlog 273 ni bil v celoti upoštevan, ampak zadnji kompromis, ki ga je sprejel gospod Neuser, pravi, da moramo postopoma zagotoviti umik naših sil iz Afganistana. Potem pa je gospod Weigl uložil še en predlog spremembe, ki naj bi vzpostavil dvoletni časovni okvir za umik evropskih sil. Videli bomo, kako bo potekalo glasovanje v zvezi s tem. V zvezi s kompromisi pa lahko povem, da ni vedno šlo za sporazum na najnižjem skupnem imenovalcu šlo je za to, da bi poskusili, poskusili zagotoviti najširšo možno podporo. Ana Gomez, ni vam všeč vodilna vloga Evropske unije v enem od predlogov sprememb, ampak kompromis omenja Eupol. Kolikor vem, gospa Jaten Meki tukaj ni želela poudariti vodilne vloge v celoti, ampak vodilna vloga EU, ki si jo zasluži na področju policijskega usposabljanja. Strinjam se z vami, da Evropska unija sploh ni vodila procesa, kaj te drugače nam ne bi bilo treba uvajati nove strategije in toliko časa porabiti za to, da pripravimo. Zadnji sem ki bo rekel, da je Evropska unija do sedaj imela dobro strategijo v Afganistanu. Mislim, da bi morali razumeti vodilno logo EU tukaj kot omejeno na to, kar je povedala gospa Jeten Miki. Pakistan, prav imate, Pakistan ima tukaj zelo pomembno vlogo. Poslušali ste zunanjega ministra Pakistana in on je povedal, zelo pomembne stvari, ki so v skladu s tem, kar ste povedali vi. Pakistan mora sodelovati pri tem. Pakistan ima pravico, da povedo svoje mnenje o Afganistanu. Pakistan ima skoraj 3000 km meje z Afganistanom, pa tudi Iran ima veliko meje z Afganistanom. Te države so zelo zainteresirane za razmere v Afganistanu in imajo pravico do tega, da povedo svoje mnenje. Govorimo o umešavanju Irana in Pakistana in tako naprej. Po mojem mnenju so do tega upravičene. Država, ki ima mejo z drugo državo, ki je v vojni, ima pravico, da podaja predloge v zvezi s tem. Hvala lepa vsem, ki so podali predloge sprememb o tako imenovani regionalni rešitvi, vključitev Irana, Pakistana, Rusije, Indije in Kitajske, da bi to upoštevali. Mislim, da je to zelo pomemben del. O tem nisem govoril v poročilu, kajti to je zelo zapleteno vprašanje, ki bi nas lahko popeljalo v popolnoma drugo smer. Zaenkrat želimo to samo omeniti. Elementi strategije obstajajo, ampak konkretne pobude v to smer pa še ni bilo. Hvala lepa za pohvale v zvezi z poročilom. Kar pa zadeva predloge sprememb, vam moram povedati, da je moj cilj, da bi poročilo bilo sprejeto z širokim soglasjem. Imeli smo dobre kompromise, ki ne omilijo sporočila poročila in to je pač parlamentarni postopek. Morda so zahtevni in težki, ampak to je del našega dela. Stroški vojne, tukaj imate prav, ampak tukaj sem se spraševal, zakaj so skoraj vse skupine proti temu, odstavku, ko pravim, da je strošek vojne taki, da bi v petih dneh vojne, stroške, ki jih imamo v petih dneh vojne, lahko rešili revščino v Afganistanu. Vse skupine se strinjajo, da bi to izbrisali. In na koncu sem se seveda moral strinjati, kajti če so vsi za to, potem sem moral slediti temu. Nisem imel druge izbire, kot to, da to spremem. Morda pa mi lahko razložite, zakaj ste tako soglasno proti tem izračunam. Določeni odstavki v poročilu so, ki eksplicitno omenjajo visoke stroške afganistanske vojne in čisto logično je, da primerjamo stroške vojne z alternativami, ki bi jih lahko izvajali že deset let in Jasno je, da si ogledamo, koliko denarja bomo potem lahko namenili drugim rešitvam, ampak kakorkoli že, glede na to, da ste skoraj vsi bili proti temu, sem to izpustil. Po drugi strani pa sem izrazil tudi pozitivno mnenje o tem, čeprav se s tem ne strinjam. Gospod Tanak, hvala lepa za vaše pohvalne besede. Sploh ni bilo enostavno združiti teh stališč. Morda mi lahko kdaj drugič razložite, zakaj ste proti kompromisom in poskusili bomo ugoditi tudi vam. Ni vas bilo pri pogajalskem mizi, ko smo govorili o predlogih sprememb. Žal mi je, zato verjetno bi bil to pravi čas za to, da izrazite svoje mnenje. To je vse za enkrat. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, gospod Arlaki in hvala kolegom, ki so sodelovali v, v razpravi. 9. novembra bomo glasovali v odboru, decembra pa na plenarnem zasedanju. S tem zaključujemo ta sestanek. Nekaj minut odmora, preden bomo začeli s sestankom razširjenega predsedstva in prosim, da tiste, ki niso v razširjenem predsedstvu, zapustijo dvorano.